Okay, we, we can start, yeah. Good morning, colleagues. Let's start our... Lep pozdrav, spoštovani kolegi. Morda lahko začnemo z skupnim zasedanjem odborov Ekon in FAM. Najprej imam nekaj vprašanj, oziroma zanima me, ali ima kdo kakšno pripombo glede dnevnega reda. Če ni komentarjev, potem je dnevni red sprejet. Na dnevnem redu je samo ena točka. In sicer enakost spolov in davčne politike. Obravnavali bomo predloge sprememb k temu mnenju. kar 189 predlogov sprememb je bilo predloženih k temu poročilu o enakosti spolov v politik, davčnih politikah. Marisa Marijas je poročevalka tukaj za Ekon in Ernest Urteson za FAM. Soporočevalca bosta sedaj predložila svoje komentarje in zato bi besedo kar takoj dala gospe, besedo gospe Matjas. Izvolite, tri minute imate na voljo. Najlepša hvala. Hvala, predsedujoča. Lep pozdrav še enkrat. Za začetek bi se zahvalila poročevalcem v senci za vse predložene predloge spremembe. imeli smo zelo zanimivo razpravo. Kot rečeno, 189 predlogov sprememb je bilo predloženih in uspeli smo se dogovoriti glede nekaterih kompromisov. Še posebej se zahvaljujem poročevalcem v senci, ker so bili zelo konstruktivni pri razpravah in vsi smo se strinjali, da želimo doseči kompromis pri tem dosjeju meni in eh, soporočevalcu gospodu Urtasunu je ta dosje izjemno pomemben. Enakost spolov želimo vključiti v vse davčne politike na evropski ravni. Mislim, da ne bo težko doseči kompromisov glede večine teh predlogov sprememb. Morda sem sicer optimistična, ampak takšno je moje mnenje. enem delu sicer prihaja do nekaterih težav, gre za tako imenovano individualizacijo. In mislim, da bomo še imeli priložnost za izmenjavo mnen o tej temi. Seveda bom z veseljem prisluhnila komentarjem vseh kolegov glede mojega poročila, ampak kot rečeno, smiselno bi bilo, da se osredotočimo na vprašanje individualizacije. res bi bilo smiselno, da razmislimo o tem vprašanju in poskušamo najti neko rešitev za to vprašanje. Toliko z moje strani, predsedujoča, namreč res bi raje prisluhnila mnenjem svojih kolegov, tako da lahko začnemo s to razpravo. Hvala. Okay, much, Hvala lepa, gospa Matjas. Besedo pa sedaj dobi gospod Urtasun. Izvolite. Najlepša hvala. Ja, kratek komentar. Rad bi se zahvalil vsem kolegom. Kolegi so pokazali veliko zanimanja za to eh, poročilo in predložili tudi veliko predlogov sprememb. Po mojem mnenju je besedilo dobro in eh, na tak način bomo izboljšali javno politiko na področju enakosti spolov pri politikah obdavčitve. Ko bo to poročilo sprejeto, bo to gotovo izjemno pomemben prispevek k tej temi. Na tak način bomo vplivali tudi na evropski semester, priporočila specifična za države in tako naprej. Nasplošno gledano, kljub temu, da smo dobili veliko število predlogov sprememb, se mi zdi na podlagi prvega sestanka pročevalcev v senci, da obstaja veliko strinjanja glede posameznih tem. Tako glede tega, da je potrebno prilagoditi posredno in neposredno obdavčitev enakosti spolov, potem to, da moramo uskladiti vse politike obdavčitve z načelom enakosti spolov. Razen manjših besedilnih vprašanj, ki eh, jih ni težko uskladiti, mislim, da je večina političnih skupin pripravljena doseči dogovor pri teh glavnih vprašanjih. Kot je povedala Marisa, obstaja samo eno odprto vprašanje, za katero še iščemo rešitev in sicer gre za vprašanje individualizacije obdavčitve prihodkov. Po mojem mnenju imamo tukaj nekaj, kar vsekakor mora biti v poročilu. Državam članicam moramo priporočiti to, da odpravijo kakršnokoli diskriminacijo, ki še obstaja na tem področju. To je minimum, ki ga moramo doseči. Vem, da obstaja veliko različnih eh, postopkov diskriminacije tukaj pri skupni obdavčitvi in vprašanje je, kaj bi tukaj storili, ali lahko na to upozorimo, ali najdemo kakšen kompromis. Smiselno bi bilo, da nadaljujemo z razpravo na to temo in najdemo skupno rešitev, ki jo lahko vsi podpremo. Sam mislim, da je to vsekakor dosegljivo in prepričan sem, da bo poročilo na koncu eh, dobro in ga bo mogoče podpriti v našem odboru. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Urtasun, sedaj pa dajem besedo članom odborov, ki želijo spregovoriti. Začela bi s poročevalci v senci. Najprej dobi besedo gospod Gerhold, ki nadomešča poročevalca v senci. Izvolite. You, Hvala lepa, predsedujoča. Včeraj sem dobil um, prispevek kolega v angliščini in bom spregovoril tudi v angliščini. Uh, Gospod Hayes in gospa Zaborska se opravičujeta, ker jo danes ni tukaj, ampak eh, želela bi dodati stališče ELS glede tega poročila. Nekateri predlogi sprememb pri tem poročilu so prišli z naše strani in zato se res želimo konstruktivno odeležiti oblikovanja tega poročila. Do sedaj smo imeli en sestanek poročevalcev v senci in po našem mnenju mislim, da bi lahko pravočasno sprejeli to poročilo bi pa izpostavil nekaj splošnih prioritet za ELS pri tem poročilu. Strinjamo se s tem, da obstaja še posredna diskriminacija med spoloma pri obdavčitvi, ampak po našem mnenju bi se morali vseeno osredotočiti na instrumente trga dela, ključno s tem, da se pravilno izvaja obstoječa evropska zakonodaja obdavčitev in politika obdavčitve mora biti neutralna in ne sme imeti preference za moške ali ženske. Seveda pa lahko obstaja tukaj še nekaj problemov, ki jih želimo v poročilu odpraviti. So pa davčni sistemi pri, v pristojnosti držav članic in to želimo vsekakor poudariti seveda želimo odpraviti kakršnokoli diskriminacijo na področju spo, spo, enakosti spolov v nacionalnih sistemih, ne smemo pa izpostavljati slabih eh, aspektov posameznih nacionalnih ureditev na področju obdavčitve. Naša politična skupina se zauzema za pravico do izbire, torej državljani se lahko sami odločajo glede na finančne interese pri svoji obdavčitvi. Kar se tiče kritik davka na dodano vrednost, še posebej, ko gre za tako imenovano rožnato obdavčitev, je po našem mnenju šlo, šlo to poročilo korak predaleč in to moramo malce spremeniti. Gre za vprašanja, ki jih je potrebno obravnavati v Evropski direktivi o davku na dodano vrednost. Države članice bi lahko potem same odločale o tem, ali želijo eh, znižati obdavčitev sanitarnih izdelkov. Seveda se pogovori nadaljujemo in nadaljujejo in eh, veselim se nadaljnih pogovorov in eh, doseganja kompromisov s poročevalcama. Z veseljem se bomo udeležili naslednjih sestankov. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Beres. Izvolite. Merci, merci. Euh. Hvala, hvala našim poročevalcem, ki upravlja odlično delo. Mislim, da je preučevanje pogajalskih izhodišč zelo pomembno, zlasti tu pri teh predlogih sprememb. Dobro je, da imamo trdno stališče odborov, kajti na tem področju se treba pogovarjati v parlamentu. Končni cilj, rezultat, ki ga lahko dosežemo, je povezan s tem, da bi osvetlili davčne politike iz držav članic. Tu so ženske kaznovane, ko gre za njihov dostop do trga dela, njihovo vračanje na, trga, na trg dela in to je bistveno za to, da so ženske lahko finančno neodvisne. Gre za to, da bi imeli enake davke in enako obdavčene za ženske in moške v gospodinstvu. Mogoče je to za nek par slabše. Ampak ne moremo urejati takšne politike tako, da bi še bolj škodovali parom. Zato, da bi imeli določene učinkovite demografske politike v državah članicah. Zato potrebujemo davčno politiko tudi, ko gre za razvijanje varstva otrok. To je bistveno danes. Kaj ti to je sredstvo poplačil davkov, istočasno pa to lahko olajša vračanje žensk na trg dela. Zato mislim, da moramo skušati doseči dogovor. Oglešnji bom pobrala, kako bi to lahko rešili, ampak eh, še vedno vidimo na mizi največje težave glede individualizacije obdavčanja. Torej pozivamo vse države članice naj postopno vključijo posamično obdavčanje ob zagotavljanju ohranjanja vseh finančnih in drugih prednosti, ki so povezane z starševstvo v sedanjem skupnem finančnem sistemu. Tako da mislim, da bi lahko tu skupaj sestavili skupno stališče in tu bomo podprli kompromise vse držav članic, ki bi lahko z reformo DDV odpravile te določene davke, ki so problematični. Gospodarsko gledano je to bistveno in sicer, da zbiramo takšne informacije in da lahko preučimo proračunske fiskalne politike in njihove posledice. Kajti tu gre za različne posledice na moških in ženskah in to je pomenilo, da bi lahko bolje usmerjali proračunsko in davčno politiko. Mislim, da imamo izhodišče dobrega dogovora in res želim veliko poguma obema soporočevalcema in celotni ekipi. Thank you, thank you, Najlepša hvala, gospod Bereš. Sedaj pa dobi besedo gospod Tremusa za Alde. Izvolite. Najlepša hvala. Zahvalil bi se obima soporočevalcema za odlično opravljeno delo. V skupini Alde smo razmišljali o novih dokazih glede neenakosti spolov pri plačah. Poleg tega smo ugotovili tudi, da obstajajo različni vzorci potrošnje med moškimi in ženskami. Pri klasični košarici izdelkov vidimo, da moški in ženske kupujejo različne stvari, tudi na področju zdravstvenih in sanitarnih izdelkov. Torej, če obstaja vedno več dokazov, da um, imamo tukaj različno obdavčitev pri tej klasični košarici, moramo to upoštevati. Sprijeti moramo te znake, za katere obstaja vse več dokazov. Tudi naši volilci namreč zahtevajo ukrepe. Jaz sicer ne verjamem v Evropsko unijo kot unijo transferjev, mislim pa, da je Evropska unija unija dobrih praks. Kolega iz ELS je omenil, da je obdavčitev v pristojnosti držav članic in to je res. Ampak Evropska unija bi morala državam članicam priporočiti najboljše prakse, ki pa morajo biti tudi na nek način zavezujoče. Le na tak način bomo dosegli naš cilj, da bi povečali enakost in enakopravnost spolov tudi v davčni politiki. Potrudili se bomo, da bi dosegli širok konsens pri tem poročilu, namreč naši državljani si tega želijo in bi jim to res koristilo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Tremosa. Še kdo drug želi spregovoriti pri tem poročilu? Gospa Ward, izvolite. Najlepša hvala. Jaz sicer eh, nisem poročevalka v senci pri tem poročilu, ampak sem prišla na ta sestanek zato, ker mi je res mar za enakost med moškimi in ženskami. Enakost med spoloma je izjemno pomembna pri vseh politikah Evropske unije. Enakost spolov na področju, na področju politike obdavčitve je po mojem mnenju izjemno pomembna. Če ženske niso enakopravne moškim, vsi plačamo ceno za to. Namreč tukaj imamo veliko posledic, pogosto nenačrtovanih posledic in to vključuje tudi nasilje. Zagotoviti moramo, da vzpodbujamo enakopravno družbo, ki spoštuje ženske, ki ženskam daje enake priložnosti v uspeh aspektih. In po mojem mnenju, obstaja povezava med eh, pogostostjo nasilja in eh, neenakostjo žensk. Prav zato moramo to obravnavati na bolj celovit način. Ženske morajo biti v boljšem položaju v naši družbi. Sama sem sodelovala pri poročilu o doseganju o zniževanju stopen revščine, glede na to, kako se stroški v gospodinstvu višajo. Ogledali smo si, kakšna je neodvisnost žensk, finančna neodvisnost predvsem, in ugotovili smo, da so politike varčevanja negativno vplivali na to, ali lahko ženske prihranijo kaj denarja v gospodinstvu, ali lahko nahranijo svojega otroka, ali si lahko privoščijo gretje, naprimer, in tako naprej gre za ključne odločitve v družini in eh, prav zato je tako pomembno, da zagotovimo pravične politike obdavčitve. Ne želimo si namreč, da bi neenakost prizadela celotno družino. Z veseljem in interesom bom torej prebrala to poročilo, ki ga pripravljajo kolegi, namreč doseči si želimo bolj pravični svet za naše ženske in tudi za celotno družino. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa bi besedo dala spet soporočevalcema, gospa Matjas, najprej izvolite. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila vsem kolegom za njihove zanimive komentarje. Vsi so omenili ključna vprašanja v tem poročilu. Naš namen ni, da bi posegali v pristojnosti držav članic, to gotovo ni in nikoli ne bo naš namen in to želim že na začetku zelo jasno povedati. Vseeno pa obstajajo neke skupne politike, ki imajo neposreden vpliv na enakost spolov. To je vidno tudi v davčni politiki. Naprimer, če imamo skupen sistem za DDV in kot je povedal Ramon, če si potem ogledamo vzorce potrošnje, vidimo, da tukaj obstaja neposredna povezava. In prav to so vprašanja, ki jih želimo odpreti na ravni Evropskega parlamenta. Torej, pri teh skupnih vprašanjih moramo zagotoviti, da ne bomo poglobili te neenakosti med spoloma, ki tako že obstaja. To je namen našega poročila. Mislim, da oba za gospodom Urtasonom podpiramo to, kar je predlagala Prevanš. Zahvaljujem se ji za ta predlog, namreč eh, to je glavna težava, ki še obstaja pri tem eh, predlogu, pri našem poročilu. In mislim, da je prvanšin predlog zelo dober, zato ga bomo gotovo obravnavali v skupini poročevalcev v Senci. Hvala torej za ta predlog. Kolegu iz ELS, ki predstavlja dva poročevalca v Senci, pa bi eh, njemu bi namenila naslednji komentar. Torej, vsekakor bomo upoštevali vaše predloge in vaše pomisleke, tudi mi si želimo doseči konstruktivni kompromis na koncu. Govorimo o tem, kako izvrševati obstoječo evropsko zakonodajo, ampak to ni dovolj. Če zakonodaja ni primerno zastavljena, potem jo moramo tudi spremeniti. Ni dovolj, da uporabljamo zakonodajo, če ta ni primerna. Prav zato želimo ustvariti predloge, in alternativne možnosti, ki bodo pokazale, da sicer pravna podlaga obstaja, ampak ta včasih ni pravična. V tem primeru je potrebno zakonodajo spremeniti. To je namreč naša naloga kot Evropski parlament. Hvala lepa in veselim se naslednjih razprav. Hvala lepa, gospod Urtasun, izvolite. Ja, čisto kratek komentar. Mislim, da je Marisa povedala skoraj vse. Tri komentarje imam prvič z naše strani uh, si tudi želimo doseči čim širši konsens. Upam, da bomo na drugem sestanku poročevalcev v senci lahko zaključili z obravnavo teh predlogov sprememb in dosegli kompromis. Kolega iz ELS je omenjal to, ta davek na tampone, tako imenovan. Tukaj bomo nadaljevali z razpravami, ampak naj povem, da je to res pomembno vprašanje. Gre za neposredno diskriminacijo za prženske, ki obstajajo v različnih državah članicah. Veliko kampanj poteka po celotni Evropi, ki zahteva reforme na tem področju in mislim, da bi se morali temu pridružiti. To je eden izmed eh, ključnih ciljev našega poročila. Lahko se pogovorimo o tem, kako to ubesediti, ampak to je vsekakor element, ki ga želimo vključiti v poročilo. Kar pa se tiče individualizacije, ta predlog, ki ga je podala Pervanš, je nam všeč, tako da je to lahko nekakšno izhodišče. Potem pa lahko še vidimo, ali bi lahko to prilagodili, ali je to sprejemljivo za vse druge politične skupine. Jaz si vsekakor želim, da bi našli kompromis na podlagi predloga, ki ga je podala Prevanš. Najlepša hvala vsem skupaj in res upam, da bi lahko zaključili na naslednjem sestanku poročevalcev v senci. Hvala. Najlepša hvala. Glasovali bomo 21. novembra na skupnem sestanku naših odborov. Sedaj pa zaključujem ta sestanek. Najlepša hvala. Ob devetih pa se začne sestanek odbora ikon.